s svetom podpisal šest zakonodajnih aktov z, v skladu z 78. členom poslovnika. Prvič bomo izkusili nov elektronski sistem in en akt eh, in sicer mm, varna preskrba s plinom z digitalnim podpisom. In e, naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja. Različni odbori eh, so, želijo začeti med institucijami.